za uh, omogočanje enakih možnosti. O tem smo pa seveda govorili tudi o poročilu oziroma sporočilu o tisočletnih razvojnih ciljih. Najlepše hvala, gospod eh, komisar. Eh, hvala lepa, gospa Teokorus, kolegice in kolegi. Hvala tudi tolmačem. S tem prekinjam zasedanje, ki ga bomo nadaljevali jutri ob devetih.